Right, thank you very much. Prav, hvala lepa. Začenjamo in sicer z izjavo. Naš predsednik, gospod Brok, je na sestanku z opozicijskimi voditelji Ukrajine, zato ga danes ne bo tukaj in ne bo predsedoval. Prva točka za danes je Eu Moldavija in veliko čas nam je, da pozdravimo. Da, prosim, iz dvorane. Imam vprašanje, kar se odsotnosti gospoda Broka tiče. Če sem prav razumel, ima zaseben sestanek z voditelji opozicije v Ukrajini ali pa spremlja nemško kanclerko. Rad bi torej vedel, kakšni pristojnosti je tam. Gospod Šivec, za sedem bi odgovoril na vaše vprašanje, da pa tega žal nimam zapisanega. Lahko prosim zahtevate od sekretarjata, da nam pove, kajti seveda vsi držimo pesti, da bo njegova misija uspešna, pravi gospod Šivec. Prav, hvala lepa. Sedaj bom prebral še ostanek tega dokumenta, ki ga imam pred sabo. Ja, to sem hotel reči, ampak Marek je potem to še podkrepil. Eh, decembra smo glasovali o novem finančnem zunanjem instrumentu. Pogajanja so tekla do samega konca in so pravniki in anglisti lahko besedilo preverili šele po glasovanju na plenarnem zasedanju, ne prej, kot je običajno. Besedila, kot so bila popravljena, strani naših pravnikov in anglistov ste dobili skupaj tudi z besedilom svetem komisije. Seveda, te spremembe sploh ne spreminjajo dogovora, ki smo ga dosegli v trialogu. Besedilo je potem ustrezno pravno in jezikovno, preden bo objavljeno v radnem listu. Sekretarat AFET je bil vse skozi zraven v tem postopku in poročavci so potrdili, da so vse predlagane spremembe spremljive. Tako da je potem razširjeno predsedstvo prejšnji teden odločilo, razen če nimate specifično govoro, da bo do te različice potrjene in bodo potem poslane na plano zasedene za tiho potrditev. Tako, kot sem dejal, torej nam je veliko čas, da lahko pri nas pozdravimo gospoda Igorja Kormana, ekscelenco, ki je predsednik Moldavskega parlamenta in ki bo spregovoril o odnosih EU-Moldavija po vrhu Vilni. Prosim, predsednik parlamenta, beseda je vaša. Hvala lepa. Spoštovani gospod Paško, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, spoštovani poslanci odbora AFET, gospe in gospode, veliko čast mi je, da lahko spregovorim odboru AFET v kontekstu zadnjih odločitev ki so že bile potrjene in ki še čakajo na potrditev in ki so zelo pomembne za Moldavijo in za evropsko prihodnost. Od leta 2009 je na našem področju zunanjih odnosov prevladovala evropska agenda. Oveljavo je stopil pridružitveni sporozum in tudi akcijski načrt za liberalizacijo viz. Ponos smo se zavezali poštovanju pravne države, človekovih pravic, svoboščin kot podlago za integracijo v EU. Začeli smo z dolgotrajnim postopkom strukturnih reform, veliko je napredka. Tukaj gre za upravljanje z mejami, javni red in mir. Pravosodni sektor je tudi bil reformiran in sedaj izvajamo reformo s podporo Evropske unije. Naš boj proti korupciji je prav tako dosegel napredek. Sedaj imamo večjo poklicno integriteto in večjo odgovornost, poklicno odgovornost tužilcev in sodilcev, sod, sodnikov. Prav tako pa imamo sedaj boljše pravila pri zunanji zaprembi nepremičnin. Človekove pravice, tudi tukaj smo že kar nekaj dosegli, še prav posebno, kar se tiče varovanih mehanizmov. Upamo, da bodo ta prizadevanja Moldaviji prinesli kulturo človekovih pravic, zato da bomo imeli pravično družbo. Ta in druge reforme niso prišle brez finančnih in družbenih stroškov. Nove države članice, ki so imele podobne reformne procese, se bodo strinjale, da pot v EU ni lahka. Proevropska vladna koalicija v Moldaviji se sooča z veliko izzivi tudi s politično nestabilnostjo, pomankanjem izkušnje pri vladanju v koaliciji, odsotnostjo konstruktivnega dialoga z opozicijo in strajajočimi ekonomskimi in družbenimi težavami v geopolitično težavni regiji. Veliko teh izzivov ostaja še danes. Vendar pa ti izzivi in drugi nas niso odenili, kajti menimo, da je to prava pot naprej v bistvu je to naš evropski duh in vrednote, ki jih imamo skupne, da skušamo premostiti politične razdelitve, ostanemo enotni pri naši odločenosti k posodobitvi Moldavije. Parafiranje pridružitvenega sporozuma novembra na vrhu vzhodnega partnerstva je bil jasen znak napredka, ki ga je Moldavija naredila. Prav tako smo in izvedli vse zahteve, kar se akcijskega programa za liberalizacijo vizumov tiče. Evropska komisija je to priznala in pred nekaj dni pred vrhom v Vini je predlagala zakonodajni predlog, da bi imeli, da bi lahko potovali brez vizumov. Rad bi se zahvalil Evropski komisiji za njeno pomoč in Evropskemu parlamentu za pomoč, ki je omogočila izvedbo teh reform. Vemo pa, da je ta podpora prišla v času, ko je Evropska unija sama imela težave, kar se notranjih izzivov tiče. Spoštovane kolegice in kolegi, letos, leto 2014, je ključno za našo državo. Videti moramo rezultate naše proevropske poti zadnjih štirih let. Kajti, kot z vsemi demokracijami, bodo konec koncev državljani odločali o tem, ali smo bili uspešni ali ne v času volitev. Moramo spodbujati modernizacijo reforme. Tukaj bi veliko pomenilo, če bi EU odpravila vizume za Moldavijo. Lahko se ogledamo izkušnje drugih srednje in vzhodno evropskih držav, ki kažejo, da je odprava vizumov pomenila več podpore za evropsko pot. Liberalizacija je otipljiv rezultat, ki bo pomenila pot Moldavije v evropsko družino. Rad bi se zahvalil odboru AFET in odboru LIBE za to, da ste gotovili, da lahko odpravite vizume za Moldavijo, da smo izpolnili pogoje. Seveda je pomembno, sodelovati z vsemi poslanci Evropskega parlamenta. Zato smo tukaj in seveda računamo na vašo podporo. Evropski parlament in svet Evropske unije upamo, bosta dosegla končni pozitivni dogovor. Kar se pridružitvenega sporazuma tiče tudi to, je pomembno za Moldavijo mislimo, da bo to podpisano in ratificirano v moldavskem parlamentu pred moldavskimi volitvami novembra. Brez vizumske liberalizacije in pripravo za podpis pridržitvenega sporozuma pa tudi um, ne bo šlo. Postoriti je potrebno še več, potrebno je nadaljevati z reformami. Prav tako bomo izdelali akcijski nacionalni načrt, kar se tiče izvajanja sporozuma in to bomo potem tudi izvajali. sodelovanje z nevladnimi organizacijami in sporočanje prednosti evropske integracije. To je tisto, kar je potrebno razširiti v Moldaviji. Upamo, da bomo imeli konstruktiven dialog z vsemi našimi državljani. Prednosti vključevanja v EU, ki so že v prežitem sporozumu in o vizumski globalizaciji, to bo vse pomenilo konkretne prednosti za tiste, ki živijo pri Nestrlju. Živijo v družbeni ekonomski izolaciji in potrebno je storiti korak naprej. Konstruktivni dialog in konkretni ukrepi za iskanje trajnostnih izvedljivih rešitev bodo pomenili prav pot naprej. Še enkrat izpostavljam odločno politično podporo v resoluciji Evropskega parlamenta februarja, kjer ste obsodili diskriminacijo proti nekaterim romunskim šolarjem v Pridnesterju. Žal to še traja. Cenimo, da je Evropski parlament nedavno pokazal občutljivost za družbene in ekonomske izzive Moldavije. Sedaj je uvoz moldavskih vin v EU liberaliziran. Ta solidarnost je zelo pomembna, glede na to, da je trg Ruske federacije še vedno skrivnostno zaprt za naša vina. mislim, da moramo enak pristop tudi za druga področja, kot so sadje in zelenjava, zato da bi lahko pomagali našemu kmetijstvu in industriji predelave hrane. Naj se na kratko dotaknem še vprašanja družbenih in ekonomskih odnosov z našimi tradicionalnimi vzhodnimi partnerji. Kot vsaka neodvisna država je Moldavija sposobna in pripravljena sprejemati odločitev prid naših državljanov po evropskem modelu. To ni geopolitična izbira, to je izbira modernizacije in naj ne bi bila v protislovju z državami, z našimi odnosi eh, z državami nekdanje Sovjetske zveze. Dobri odnosi so tisto, kar dela dobre sosede. Dragi kolegi, z EU bomo utrdili naš odnos smo tik pred tem, to bo vključilo modalce v evropsko družino. Kljub silam, ki skušajo blokirati evropsko pot Moldavije, je naša vladajoča koalicija trdno odločena, da bo zagotovila politično stabilnost in bo nadaljevala po evropski poti. Za nas poti nazaj ni. V trenutnem geopolitičnem okolju računamo na podporo naših prijateljev in partnerjev. Vaša trajajoča podpora in Aktivno sodelovanje je potrebno zato, da bi zagotovili, da bo evropska perspektiva Moldavije postala resničnost. Še enkrat, hvala lepa za vašo podporo in za to, da ste mi dali možnost, da spregovorim tukaj pred vami. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Your determination and determination of your country is. Uh... Cenimo odločenost vaše države. To je točno to, kar želimo slišati v Bruslju. Kaj ti sveta tudi investiramo v vašo državo in želeli bi si, da bi država odločno stala na poti, ki ste si jo začrtali. Kar se vina tiče, se spominjam, da je nekdanji hokejski igralec dejal, da če boste želeli prodajati vina, v Evropo, bodo francozi in italijani to vino zlivali stran, ker je slabo vino. Zdaj pa vidimo, da je ravno nasprotno. To bodo želeli storiti, ker je vino dobro in to za njih pomeni konkurenca. Vendar pa tudi, seveda, hokej se spreminja in spreminja logiko, zato na tem ne bom ustrajal. Kakorkoli že, vabim gospoda Grahama Watsona, poročalca v Moldaviji, da spregovori, prosim. Hvala lepa. Naj pozdravim predsednika parlamenta. Zelo dobro je, da ste nam povedali o najnovejših dogodkih v vaši državi. Gospod predsednik, nedavne odločitve, to ste dejali, pomagajo pri evropski poti in prejšnji teden smo glasovali tudi v odboru Libe o vizumskem režimu, o liberalizaciji viz. Vesel sem, da sem sodeloval pri tem. In sedaj bo točno na plenarno zasedanje in upamo, da bomo podali parlamentarno podporo za vizumsko liberalizacijo. Ali lahko poveste kaj več o dveh, treh področjih, ki ste se jih, ki ste se jih dotaknili v vaših pripombah? Dejali ste, in to se mi je zdelo zanimivo, da so reforme, ki jih izvajate, pomenile kulturo človekovih pravic za Moldavijo. Upam, da bo tako. Rad pa bi poprašal, ali vlada poleg reform, ki se izvajajo, želi reformirati tudi izobraževalni sistem, uporabo kulturne politike in drugih področji, z družbenim vplivom, ki bi lahko pomagali, da bi razširili to kulturo človekovih pravic. Izkušnja vsaj nekaterih izmed nas tukaj so, da lahko to traja kar predvsej časa, da včasih zaostaja javno mnenje za zakonodajnim razvojem. In zanima me, kako vi vidite razvoj tega procesa in koliko napredka je bilo, če sploh. In potem bi rad vprašal še nekaj o vprašanjih, o katerih ste govorili. In sicer gre za vprašanje šol, ki uporabljajo latinico pri Dnestarju ne samo Evropska unija, tudi OECD in ostali, ki so skušali zagotoviti, da bodo te šole lahko še naprej izobraževale brez ovir strani oblasti v Tiraspolu. In rad bi izvedel več od vas, pa seveda tudi kolege, verjetno, ali ste dosegli kaj napredka pri tem vprašanju in potem lahko morda poveste kaj več o Gaugazi. Nedavno nas motijo dogodki v tej regiji. Sumimo, da bi lahko zatem tičala ena od velesil in radi bi izvedli več o tem z vaše strani. Tako, omil se bom na to. Verjetno bodo tudi drugi kolegi želeli zastaviti še kakšno vprašanje. Hvala.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 če bi v takih primerjih imeli z nami tudi komisijo. Kajti to so pomembni, prelomni časi. Pozdravljam predsednika parlamenta in mislim, da je tudi dobro, da smo slišali tako o razmerah v Moldaviji, kot tudi bomo potem kasneje slišali še o razmerah v Gruziji. občutek imam, da zaradi vseh turbulenc v Ukrajini pozabljamo na to, da moramo storiti vse, kar je v naši moči za ti dve državi, da jim pomagamo. Če bomo to prednostno nalogo izgubili spred oči, bo to velika napaka. Potem bo prostora za veliko dvomov, špekulacij in tako dalje. In konec koncev bo to slabo za Evropsko unijo. Z drugimi besedami, nekoliko bolj pozorni moramo biti, se o tem pogovoriti s komisijo in zahtevati konkretne korake. Zelo, zelo nujne korake. Včasih smo nekoliko počasni. In je potem seveda to odvisno tudi od uspeha tega celotnega projekta. Ne smemo se osredočiti samo na vprašanje, kot je uvoz vin govorimo o modernizaciji, govorimo o resničnem akcijskem načrtu in pripričan sem, da bo ta načrt naletel na veliko podpore v Evropskem parlamentu. Moramo pa seveda pozvati tudi komisijo, da hitro ukrepa. Ne gre samo za vino. Nismo pravzaprav dobili dobre ocene o gospodarstvu glede negativnega razvoja po tem postopku, ki smo se ga lotili. In mislim, da moramo se vse skupaj gledati nekoliko širše, ne pa govoriti samo o vinu. Sam, na primer, imam svežo informacije. bolgarske etnične skupine v Madaviji, ki so večinoma kmetovalci, pridelujejo sadje in zelenjavo, predelujejo hrano, tudi vino, da se zdi, da zaradi tega novega razvoja pravzaprav izgubljajo. Iz čisto ekonomskih razlogov menijo, da bi carinska unija bila boljša zamisel. Seveda jim skušamo potem razložiti, da to ni tako. Vendar pa moramo pomagati tem ljudem, da bodo videli, kam gredo, kakšna je njihova perspektiva. To zadeva njihovo usodo in zato se moramo tega lotiti realistično. Konec koncev, ne gre samo za brezvizumski režim, ki je pomemben, da ga kar se da hitro vedemo. Na splošno bi rad, da v našem odboru spremljamo ukrepe in vodimo plodno razpravo z vsemi kolegi to bi imenoval kritično razpravo, kar se teh dveh držav tiče. To, kar si želimo doseči, preden eh, končamo naš mandat, je otepljiv rezultat. Do aprila moramo torej vedeti, kam gremo s tema dvema državama. Potem bomo imeli določen vakum, ko ne bomo mogli spremljati in nadzorovati in morda tudi pritisniti na določene zadeve. Eh. Hvala lepa, gospod Kirilo. Sedaj pa gospa Ždanoka. Yes, thank you. I'm here. Pa lepa, tukaj sedim. Kot podpredsednica delegacije za odnose z Moldavijo vam čestitam za vaša prizadevanja, v katerih ste poročali. sicer na vseh področjih političnega javnega življenja. Moje vprašanje pa se tiče bora, boja proti korupciji, o katerem ste govorili. Vemo, da je zaradi tega padla prejšnja vlada. Kaj se je potem zgodilo? Je prišlo do premikov, kar se zakonodaje tiče, naprimer, da bi preprečili konflikt interesov javnem in zasebnih sferah življenja. Žal je pač ta konflikt interesov bil prisoten pri prejšnji vladi. Ne želim ponavljati vprašanj, ki so bila že zastavljena strani kolegov. Rada pa bi tudi sama slišala več o Gaugaziji in o referendumu. Referenduma sploh niste omenili svojem poročilu kot članica odbora Libe. pa sem počakal pač senci za zelene. Pri vseh vprašanjih, kar se vizamo tiče. Sem tudi počakal pač senci za uredbo 539, čeprav posebno. Po nemeri podpiramo prizadevanje Moldavije, da bi bila v prvi prilogi, torej, da bi imela brezvizovski režim za EU. Veste pa, da je predpogoj, biometrični potni list. Ko smo se na sestanku poročalcev senci pogovarjali, tem sem gospe Fajon zastavila vprašanje kot poročalki, ker je morala, ker mislim, da je ta konc tedna bila v Moldaviji. Kako hitro boste uvedli te biometrične potne liste, še prav posebno za tiste, ki živijo pri Dnesterju? Ali obstajajo kakšne težave? pri pridobivanju biometričnih potnih listov ali teh držav ni. Hvala lepa. Thank you very much. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Krajsel Dörfler. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik, da ste tukaj. Dobro poznate Minhen in Nemčijo in me tudi razumete. Zato bom poskušal govoriti visoko nemščino, ne preveč dialekta. Leta 2008 smo doživeli veliko finančno bančno krizo. Ta je prizadela veliko držav Evropske unije, pa ne samo to. Še vedno nam preprečuje, da bi imeli dovolj finančnih sredstev na razpolago, da bi lahko odločno investirali v druge države in bolje izvajali naše programe. Povsod nam manjkajo sredstva. Še prav posebno če si ogledamo družbene in ekonomske težave nekaterih držav Evropske unije. Moje vprašanje je po eni strani to, kako močno je ta finančna kriza se odrazila v vaši državi, kateri ukrepi so bili izvedeni, to je ena točka, in smo tik pred drugim zlomom, če si ogledamo mednarodno poslovno dejavnost nekaterih bank, in gospodarskih podjetij. Po drugi strani, drugo vprašanje, zelo pomembno je, da pride do vizumske liberalizacije. Če pa seveda sedaj vidim tendence renacionalizacije Evropske unije, mi postane kar slabo. Tisti, to je jasno, ki želijo izkoriščati sisteme kriminalci, bodo vedno našli pot. Tisti, ki pa želijo študirati, ki želijo na izmenjavo, ki želijo delati, tisti bodo pa imeli težave. To je ena tistih največjih težav. In zato bomo seveda tudi vodili predvoljeni boj na to temo do 25. maja, potem pa izobraževalni sistem. Te časta ste bili na Bavarskem pri nas, veste, da imamo dvojni izobraževalni sistem, ne vem, kako je pri vas, pri različnih poklicih, pri poklicnem izobraževanju, vendar pa nekaj je pomembno, da bi na mednarodnih trgih tudi v EU lahko bili konkurenčni, tudi zato, da bi dobili investicije v industrijo, trgovino, potrebujete kvalificirane sodelavce, delavce v državi sami. Zanimalo bi me, kakšne ukrepe ste že sprejeli v tem okviru in kraj, še prav posebno na izobraževalnem področju, pričakujete od Evropske unije. Hvala lepa. Much, Vuljanič, Hvala lepa, gospod Vuljanič. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Korman, za jedenato zanimivo poročilo o razmerah v Moldaviji. Sam sem definitivno za širitev širitvena politika je najpomembnejša evropska politika in Evropa ne bo delovala kot unija, dokler ne bo vključila vseh držav, ki si želijo pristopiti in vi želite pristopiti. Dejali ste, da poti nazaj ni. Vesel sem, da je tako. Če poti nazaj ni, potem je pot samo naprej. In resnično upam, da bo Moldavija na tej poti uspešna. Dve vprašanje. Razumljivo je, da prihaja do pritiska z vzhoda, strani Rusije. Zelo narahlo ste se dotaknili vprašanja izvoza vin. Pridejam pa, da obstaja še druga področja pritiska. Rad bi slišal vaše mnenje, kaj menite o tem in kakšno je splošno stališče moldavcev, kar se tega pritiska tiče. Drugo vprašanje. Privatizacija. Običajno sem proti privatizaciji v pristopajočih državah. Zakaj? Dokler niso države družbeno in politično urejene, privatizacije niso potrebne, kajti to vodi do strahotnih koruptivnih afer in tako dalje. Kakšne so razmere v vaši državi in kaj menite o tej potrebi, da se privatizira kar vse po preko kratkem času? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod predsednik parlamenta, prosim. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi, za vaše vprašanje gospod Watson, rad bi se zahvalil še proposebno vam za trajno podporo in prizadevanje, prizadevanje glede različnih vprašanj, o katerih je govora tukaj v Evropskem parlamentu. Tri vprašanja ste zastavili. Prvič, kar se tiče pomena kulture in izobraževanja. V polni meri se strinjam z vami. Država nima prihodnosti, če ne investira v izobraževanje in kulturo. Sedaj smo v težavnih časih. Gre za težaven postopek optimizacije šolskega sistema v Moldaviji v zadnjih treh letih. Imamo težavne razprave in nismo vedno, žal, zmogli najti najboljše rešitve. Zato nekateri niso prav zadovoljni, kako se stvari odvijajo. Bomo pa nadaljevali zato ker seveda, ko govorimo o človekovih pravicah, ko govorimo o evropski prihodnosti Moldavije, ta ne bo možna, če ne bomo namenili dovolj pozornosti tem pomembnim področjem. Razmere v Pridnesterju ne gre samo za vprašanje moldavskih šol. Žal smo v zadnjem času priča tudi drugačnim provokacijam pridnestrskih oblasti. Gre tudi za nedavno aretacijo ravnatelja modavske šole v Pridnestarju. Gre tudi za tako imenovani ultimat, da se ne moldavska policija omakne iz enega od mest. Sveda, geopolitično okolje nam ne pomaga pri konstruktivnem dialogu z oblastmi v Tiraspolu. Dobra novica pa je, da se pogovarjamo v, oblik, v formatu 5 plus 2 in upamo, da bo naslednji sestanek februarja na Dunaju. To je dober format za to, da se pogovarjamo o trenutnih vprašanjih izzivih. Slaba novica pa je ta, da napredka žal dejansko ni v pogajalskem postopku. Ne želijo se pogovarjati o tako imenovani tretji rešitvi, politični rešitvi. Govorimo samo o specifičnih, tehničnih težavah, kot so šole v Pridnesterju in druga vprašanja. O teh razmerah pa mislim, da se moldavske oblasti ustrezno obnašajo, da so konstruktivne, da niso negativne, da skušajo ohraniti razmere pod nadzorom. Cenimo podporo Evropske unije in drugih partnerjev, ki so vključeni v pogajalski postopek. Gagauzija. Vodoma razvoj dogodkov v Gagauzi nisem omenil. Prav imate. Bom pa zaseljen to storil sedaj, kar se nedavnih razmer te regije Republike Moldavije tiče. Kar nekaj težav imamo še iz preteklosti. Prestil Komradu, glavnem mestu avtonomne legavške pokrajine, ima kar nekaj pritožb, kar se tiče odnosov s centralnimi oblastmi. Nekaj pritožb je tudi, kar se tiče moldavske zakonodaje in posebnega statusa avtonomije za Gagauzijo. Prav tako pa so tudi komunisti bili 8 let na oblasti in niso namenjali dovolj pozornosti razmeram v tej regiji. Sedaj pa so razmere pereče, ker smo pred parlamentarnimi volitvami novembra v Moldaviji. Čez leto dni bodo tudi v Gagauzi imeli volitve. In gre za politične igrice, ki se jih igra kar nekaj političnih strank pri tej avtonomiji. Kar se tiče tako imenovanega referenduma, ki je potekal v Galgauzi pred nekaj tedni, seveda. Moramo reči, da je bil referendum nezakonit kajti ni bil v skladu z našo zakonodajo, ni bil izveden v skladu z določbami Centralne volilne komisije Moldavije. V tem primeru pa smo se odločili, da ne bomo provocirali, ampak se bomo z njimi konstruktivno pogovarjali. Sam osebno in ministerski predsednik, mislim, da sva imela dober obisk v Kaukaziji. In smo se o tem pogovarjali in smo se odločili, da bomo torej v parlamentu oblikovali posebno komisijo, ki se bo potem pogovarjala z njimi o zakonodajnih težavah. Vlada pa se bo tudi z njimi pogovarjala, vodila dialog glede načrta glede te avtonomne regije za naslednje štiri leta. To mislimo, da je prava pot, da se pogovarjamo in da v dialogu postopoma rešujemo težave. Upamo, da bo tak pristop osrednjih organov oblasti naletel na pozitiven odziv tudi v Gaugaziji. Kirilo je govoril o razmerah v Ukrajini. Tudi sam bi rad omenil, da je Ukrajina pomembna država za nas. To je sosednja država in je zelo pomembna ekonomsko gledano. Nas pa trenutne razmere v Ukrajini seveda zelo skrbijo. Upamo lahko samo, da bodo prizadevanja tudi strani Evropske unije in drugih udeleženih strani vodila do stabilizacije razmer v Ukrajini upajmo, da bo Ukrajina nadaljevala po demokratični poti in bodo ljudje imeli možnost se odločiti o svoji prihodnosti. V našem primeru gre za odločno zavezo proevropskih držav, strank, oprostite, imajo podporo naših državljanov in bomo nadaljevali po tej poti. Seveda imate prav, gospod Kirilo, ne gre samo za vino. vino samo dobro ponazarja, kako hitro se je Evropski parlament odzval. To zelo cenimo. Prav pa imate seveda, ko pravite, da sedaj, ko se pripravljamo na podpis pridružitvenega sporozuma in tudi vključujemo prostorninski sporozum, da naj ne čakamo na to, ampak da naj po sprejeti v pridržitene agende, sprejmemo nacionalni akcijski načrt in bomo potem v naslednjih tednih in mesecih, ko bo podpisan pridržitveni sporozum, skušali doseči še več. Cenimo, da bi naprimer lahko stopili v program, Evropski program za kmetijstvo in regionalni razvoj. To bi nam dovolilo našim proizvajalcem v Moldaviji, da bi dobili dostop do evropskih sredstev in bi se lahko pripravili na to, da bodo bolj konkurenčni. Pridružitveni sporozum in prostotrgovinski sporozum sta v prid Moldaviji, kajti gre za asimetrična sporozuma. Za občutljiva področja imamo 7, 8, 9 in tudi 10 let prehodnega obdobja, da se pripravimo. Tako da bodo naši proizvajalci lahko konkurenčni. Skoraj 50 odstotkov naših dobrin izvažamo na evropski trg. Pripričani smo, da bo pridružitveni sporozum nam dovolil povečanje izvoza v Evropsko unijo. Seveda pa tudi upamo, da bo bomo razrešili tudi druge težave letos. Obstaja še nekatera druga občutljiva področja. Upamo pa, da se bo tudi Evropska unija odzvala zelo hitro in bo Moldavijo podprla. Gospa Ždanoka je govorila o boju proti korupciji. To je zelo pomembno vprašanje v Moldaviji. Reforma pravosodnega sistema in boj proti korupciji. Lani decembra smo v parlamentu sprejeli svežen zakonodaje, kar se tiče reforme pravosodja in boja proti korupciji. Gre za različne spremembe zakonodaje, kar se profesionalne integritete sodnikov tiče. Gre za disciplinarno odgovornost sodnikov. Po eni strani, po drugi strani pa smo se odločili, da bomo tudi povišali plače sodnikom. To ni dobro očitev za naše državljane, ker tega ne morejo razumeti. Zakaj začenjamo sodniki? Ali pa druge poti ni. Po posvetovanjih mednarodnimi strokovnjaki smo se odločili, da bomo to storili. Sprejemanje dobro zakonodaje je ena stvar, izvedba pa je druga. Osredotočati moramo našo pozornost na izvajanje. Prav tako smo reformirali sistem javnih tožilcev. Imamo sedaj že delovni koncept in imamo tudi podporo Beneške komisije. Na naslednjih tednih in mesecih pa bomo pripravili še druge dele zakonodaje, tudi kar se tiče urada tožilca. Lani smo konsolidirali nacionalni centr za boj proti korupciji, prav tako imamo nacionalni bor za integriteto. Ukvarjajo se z visokimi uradniki, s poslanci, s člani vlade in resnično upamo, to komisijo bomo podprli, da bodo začeli z vrhom, ne pa z navadnimi državljani. Biometrični potni listi in vizumska liberalizacija, naj vam zagotovim, pripravljeni smo sto odstotno. Naši organi so sposobni zagotoviti biometrične potne liste za vse državljane. Veliko državljanov jih že ima. Mislim, da jih izdajamo več kot 15 tisoč, da smo jih sposobni izdati več kot 15 tisoč na mesec, če bo to potrebno. In to velja tudi za ljudi, državljane v Prinesterju. Evropska unija, delegacija Evropske unije je bila v Moldaviji in lahko so videli, da smo pripravljeni. Gospod Kresler Dörfler je spraševal o finančni krizi leta 2008 in kako je ta kriza prizadela Moldavijo in kako izgleda za dogodkov v tem sektorju v zadnjem času, kot veste. Nas prvi val ni prizadel leta 2008, ker Moldavija ni bila tako dejavna pri nepremičninskih poslih in tako dalje. Drugi val pa nas je zelo prizadel, to je bilo leta 2009 s parametanimi volitvami, dvakrat smo imeli volitve leta 2009 in največji rezultati naše proevropske vlade so, da smo takrat 2010 uspeli stabilizirati položaj. Seveda, tesno sodelujemo eh, z IMF, tudi z Evropsko unijo. Težave v tem sektorju v zadnjem času obstajajo in to je vedno aktualna tema tudi v parlamentu, kajti pripravljamo se na potrebne ukrepe v parlamentu, kar se tiče spremembe zakonodaje, zato da bi finančni in bančni sektor stabilizirali in konsolidirali. Naša prednost je, da smo v tesnem stiku z IMF in drugimi mednarodnimi finančnimi partnerji, ki nam pomagajo s svojim strokovnim znanjem. Omenili ste tudi vizumsko liberalizacijo da to povzroča pomisleke tudi v evropskih državah. Neko Moldavcev, ki so si to želeli, so že davno zapustili Moldavijo. Sveda sedaj naši državljani vedo, da nam vizonska liberalizacija pomeni prost pretok v evropskem prostoru, ne pa tudi dela. Tukaj jim skušamo to jasno sporočiti našim državljanom, gre pa tukaj bolj za psihološki argument. Naš cilj je seveda, da ustvarimo dobre delovne pogoje za naše državljane doma v Moldaviji. Dobre primere imamo, to je bilo vaše tretje vprašanje. Nedavno smo pritegnili resne investitorje tudi iz Nemčije, iz Bavarske. Naprimer, Drexelmeier je zelo dejaven pri nas imamo tudi prosto trgovinsko moče, še posebno za Vexel Majerja. Potem pa imamo še druge investitorje iz Nemčije, naprimer. Tudi Leoni bo kmalo prišel še eno pomembno podjetje za nas. In tisoče novih delovnih mest bo tako nastalo za naše državljane. Resnično tudi upamo, da bo pridržitveni sporozum in prosto trgovinski sporozum pomenil zeleno luč tudi za druge investitorje, da bodo razumeli, da je to varna država. Potrebno je imeti dobro podjetniško okolje, dobro zakonodajo in potem lahko torej ustavimo ta postopek, da bi moldavci zapuščali Moldavijo. Želimo pa tudi tiste, ki so že tojeni, pritegniti nazaj v Moldavijo. Z Evropsko unijo dobro sodelujemo imamo tako imamo partnerstvo za mobilnost in to se postopno razvija, imamo že tudi dobre rezultate. Še zadnji dve vprašanji o naših odnosih z Rusijo. Spraševali ste o naših odnosih z Rusijo. Naj povem, da je Rusija seveda za nas zelo pomemben partner. 20 odstotkov naših dobrin izvažamo na ruski trg. 100 odstotno uvažamo ruski plin. 100 tisoče migrantov, moldavcev je na delu v Ruski federaciji. In Rusija je seveda tudi pomemben politični dejavnik, ko govorimo o rešitvi pridnestarskega vprašanja. Kot sem že dejal, želimo ohraniti dialog z Moskvo. Menimo, da je naša odločitev, da naša državo razvijamo po evropskem modelu, nekaj, kar ne predstavlja protislovja za naše sodelovanje z vzhodnimi partnerji, tudi z Rusijo. Ne. Ko se z njimi o tem pogovarjamo, se osebno s tem strinjajo. To ni protislovje. Sam osebno sem se pogovarjal s partnerji iz Rusije in torej pravijo, da tako je. To je odločitev Moldavije. Po drugi strani pa moramo biti pripravljeni tudi na eh, negativen razvoj dogodkov. Dejstvo, da naprimer ne moremo izvažati naših vin, lani smo izgubili več kot 20 milijonov dolarjev zaradi tega, je pereče. In upamo, da takšnih presenečenj letos ne bo, kar se tiče izvoza sadja in zelenjave, naprimer. 80 odstotkov svežega sadja in zelenjave izvažamo na ruski trg. Nadaljevali bomo z našim dialogom. Seveda prihaja do geopolitične konkurence v tej regiji, to razumemo. Skušali pa bomo razviti konstruktiven dialog, se konstruktivno obnašati. Letos In kot sem že dejal, če bo prišlo do težav, upam, da jih bomo uspešno razrešili. In tukaj veliko računamo tudi na vašo podporo in na podporo Evropske unije. Takšne so trenutne razmere. Potem pa še vaše vprašanje glede privatizacijskega procesa v Moldaviji. Čisto na kratko naj se obvestim, da smo v začetku 90-ih let začeli s privatizacijo. Več kot 90 odstotkov je že bilo privatiziranega, nekaj pomembnih državnih podjetij še imamo v Moldaviji in sedaj se o tem pogovarjamo. Potrebno je nadaljevati v tem državnem letu s privatizacijskim procesom pred volitvami. Atmosfera ni prav pozitivna in nimamo še končne rešitve, vendar pa več kot 90 odstotkov podjetij je že bilo privatiziranih v Moldaviji. Mislim, da je Moldavija na dobri poti, kar se tiče prostega trga in tako dalje. Hvala lepa. Mač. Hvala lepa, predsednik. Kolegi kot ste videli, je bilo kar precej vprašanj. Vsa so se dotikala konkretnih zadev. Hvala lepa za vaše odgovore. Naj vam zagotovim, da, bomo še naprej prizadevali, da si bomo še naprej prizadevali za podporo vaši državi v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Your... Še enkrat bi se vam rad tudi sam zahvalil za vašo zainteresiranost. Veliko sreče vam želim še posebej na evropskih volitvah. Upam, da se bomo po novembru ponovno srečali, da bomo imeli proevropsko vlado in proevropsko Moldavijo in proevropski parlament. <clears throat> Sedaj pa bomo nadaljevali z današnjim zasedanjem. Veliko veselje mi je, da lahko med nami pozdravim gospo Majo Panžikidze, ki je zunanja ministrica Gruzije, države, ki je zavezana k euroatlantski integraciji, euroatlantskemu povezovanju. obenem je tudi na poti izpolnjevanja pogojev za to povezovanje. Gospa, beseda je sedaj vaša za 10-15 minut, na to pa bomo besedo predali poslancem in poslankam. Izvolite. Hvala. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke, gospe in gospodje, dragi prijatelji in prijateljice. V veliko čast in veseljem mi je, da lahko govorim tukaj v vaši sredi pred odborom za zunanje zadeve Evropskega parlamenta. Hvala za to priložnost, hvala, da ste mi omogočili, da lahko spregovorim o eh, interesih in izzivih, s katerimi se sooča Gruzija na poti integracije. Obenem bi se rada zahvalila Evropskemu parlamentu eh, za podporo Gruziji hvala za to, da posvečate toliko časa eh, Gruzi v vaših rezolucijah. Vaša zavezanost tako v parlamentu, kot tudi v institucijah Evropske unije pomeni, da je naše sodelovanje že obrodilo veliko sado. Vsa vaša priporočila, vsi vaši nasveti so za našo državo izjemno pomembni. Zgraditi si namreč želimo pravo evropsko demokracijo in najti svoje mesto v evropski družini. Lizbonska pogodba je prinesla številne spremembe v Evropski uniji. Med drugim velike spremembe je tudi za Evropski parlament, ki je s tem prevzel precej več pristojnosti. Tako ima tudi ukrepljeno vlogo v eh, celotni infrastrukturi Evropske unije. Prijatelji, in prijateljice, še naprej si bomo prizadevali za vašo podporo Gruziji in njenim interesom. Pozdravljamo vse priložnosti za odprt dialog na temo vseh eh, odprtih vprašanj v zvezi z Gruzijo in odnosi med Gruzijo in Evropsko unijo. Dovolite mi, da sedaj predstavim našo agendo za eh, povezovanje. Obenem se bom dotaknila eh, razvoja tako notranjih dogodkov, kot tudi zunanjih dogodkov. Govorili bomo tudi o vrhu v Vilni. Obenem pa bom predstavila naša pričakovanja za leto 2015 in za zasedanje na vrhu v Rigi. Najprej bi rada povedala naslednje. Evropsko in euro, euroatlantsko povezovanje je stebr naše notranje in zunanje politike. To podpirajo naši državljani in vse glavne politične stranke. Rezultati eh, predsedniških volitev leta 2013 v oktobru so pokazali, da si vsi prizadevamo za evropsko povezovanje. Obenem se zavedamo dejstva, da je evropsko povezovanje nadaljujoce notranji proces, ki zahteva številne reforme odkar smo prišli eh, v vlado oktober 2012, smo sprejeli številne ključne politične in ekonomske reforme. S tem smo želeli ukrepiti demokracijo, vladavino prava, eh, neodvisnost pravosodja, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih pravic. Radi eh, bi podprli tudi eh, dobro okolje za podjetja, in eh, blaginjo za državljane. Dovolite mi, da se dotaknem naših glavnih dosežkov v notranji politiki. Gruzijska demokracija je sedaj v naslednji fazi. Oktobrske predsedniške volitve so številni mednarodni opazovalci eh, označili kot svobodne in pravične. Obenem so Gruzici jasno povedali, da ne bodo več dovoljevali uh, kršitev te demokratske poti, ki smo jo izbrali. Spremembe ustave so ustvarile uh, bolj demokratičen sistem uh, nadzora in uh, ravnotežja med različnimi vejami oblasti okrepili smo tudi reprezentativno eh, demokracijo. Obenem pa smo poskušali zagotoviti svoboden pravosodni sistem. Eh, pr in sodišča sedaj uživajo več spoštovanja ljudi. Gruzijski mediji eh, niso predmet političnega pritiska. Ščitimo človekove pravice in temeljne pravice, obenem si prizadevamo tudi za pravice manjšin nacionalno strategijo za človekove pravice smo pred kratkim predstavili, vlada pa jo bo sprejela ta teden. V tem kontekstu smo vam eh, hvaležni tudi za prispevke strani eh, Tomasa Samerberga, svetovalca Evropske unije za to področje. V Gruziji podjetja dobro delujejo delujejo v konkurenčnem okolju, obenem uh, uživajo dobra jamstva na področju lasništva. Kljub ekonomskim izzivom uh, je veliko tudi uh, dobrega dela na področju socialnega področja. Naša delovna zakodaja je usklajena z mednarodno organizacijo za delo. Imamo tudi razvojno strategijo za daljše obdobje do leta 2020. 20 radi bi zagotovili eh, trajnostno vključujočo rast v Gruziji. Gruzijsko gospodarstvo naj bi se eh, povečalo za 5 do 6 odstotkov glede na, na zadnje napovedi. Leto 2013 je bilo še posebej eh, uspešno za odnose med Evropsko unijo in Gruzijo na vrhu v Vilni smo parafirali pridružitveni sporazum tudi glede poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja. S tem smo okrepili naše odnose z Evropsko unijo. Ta sporazum je eh, temelj za spremembe v naši državi. S tem omogočamo Eh, ekonomsko povezovanje z Evropsko unijo. Obenem pa krepimo eh, okolje za podjetja. Upam, da bodo tako domača, kot tudi tuja podjetja to upoštevala. Še nekaj smo dosegli v Vilni. Podpisali oziroma vzpostavili smo okvir glede sodelovanja Gruzije v eh, mednarodnih operacijah za reševanje kriz. In to je jasno sporočilo. Civilne in vojaške misije ter sodelovanje Gruzije v teh misijah kažejo, da ne bomo zgolj pridobili eh, iz varnostnih sistemov, ki jih vzpostavljamo skupaj z Evropsko unijo, ampak bomo k njim tudi prispevali, tako doma, kot tudi po svetu. Veliko napredka smo tudi naredili tudi eh, na področju liberalizacije vizumskega režima, kar je komisija pozitivno ocenila. Okrepljena mobilnost s pomočjo eh, potovalnega režima brez vizumov mora biti tisti glavni dosežek eh, povezovanja z Evropsko unijo za državljane in državljanke Gruzije. Naša vlada si bo torej prizadevala v največji možni meri, da doseže ta cilj do vrha v Rigi naslednje leto. Vrhu Vini je odprl številna nova vrata, ob enem pa eh, moramo upoštevati tudi izzive, ki se pojavljajo na poti v tem procesu. Prva prednostna naloga za Gruzijo je podpisati pridružitveni sporazum med Gruzijo in Evropsko unijo in to čim prej. Pozdravljamo pripravljenost Evropske unije, da uloži uh, eh, veliko energije v zagotavljanje podpisa tega uh, sporazuma še pred uh, jes, jesenskim, um, pred jesenjo letos. Tudi mi si bomo za to prizadevali. Bolj kot kadarkoli prej smo pripravljeni, da prevedemo te zaveze v konkretne ukrepe v dobrobit naših državljanov in državljank. Pripravljeni smo na reforme, narediti moramo vse zato, da bomo zagotovili izvajanje pridružitevnega sporozuma, kar je seveda zapleten proces. Podpis in eh, prehodno izvajanje sporozuma pomeni, da eh, moramo sprejeti nekatere precej drage reforme. S tem smo že začeli. Vlada je pripravila agendo za reforme v skladu eh, z pogoji podpisa pridružitvenega sporozuma. V skladu s časovnico bomo eh, dokončali pridružitveno agendo. Upamo, da bo vse skupaj podprla Evropska unija v skladu eh, z načelom več za več. Na tem mestu bi rada pozdravila eh, izjavo komisarja Štefena Füleja eh, na varnostni konferenci. komisar je dejal, da je to edini, eh, edina pot naprej. Spremeniti se moramo in na ta način odpreti vrata eh, državam vzhodnega partnerstva, tudi Gruziji. Gruzijo je treba posodobiti in evropeizirati. Upamo, da bo Evropska unija eh, pokazala svojo zavezanost tudi v praksi in priznala evropsko prihodnost naše države enako velja za druge države vzhodnega partnerstva. Dragi prijatelji in prijateljice, čas je, da nas podprete, da pokažete svojo solidarnost. Upoštevati moramo zunanje dejavnike. Nekateri partneri vzhodnega partnerstva, tudi Gruzija, so predmet eh, pritiska Ruske federacije, še posebej v zadnjih nekaj mesecih. Evropski parlament je bil eden od prvih, ki je obsodil eh, ruska dejanja zoper te države v resoluciji septembra 2013. Uporabil je vso, vse priložnosti, ki jih je imel, da je eh, to temo vključil v druge resolucije, ki jih je pripravil. Ne želimo dodatnih eh, pritiskov Rusije pred podpisom pridružitvenega sporozuma. A še naprej bomo spremljali eh, dogodke, ki bi lahko preprečili oziroma ovirali podpis oziroma izvajanje sporozuma. Pripravljeni smo zoprestaviti se pritisku. Od tega je namreč odvisen ne le en mednarodni sporozum, ampak evropska prihodnost Gruzije obenem se moramo marsičesa naučiti eh, zaradi dogodkov v regiji vzhodnega partnerstva. Evropska unija bi morala uporabiti vso, mo vso moč, ki jo ima, zato da prepreči umešavanje neke tretje strani v odnose z državami vzhodnega partnerstva. Sodelovati moramo in pripraviti skupno stališče, s pomočjo katerega bomo eh, pripravili ustrezne ukrepe eh, zoper pritisk na države vzhodnega partnerstva. Izvajati moramo načelo neomešavanja. Vsaka država ima pravico, da eh, izvaja lasno zunanjo eh, politiko v, skla, v skladu eh, s pravili mednarodnih organizacij. V zadnjem času smo poskušali eh, zgladiti spore z Rusijo prizadevali smo si za dobre odnose. Gruzija je vzpostavila eh, brezvizumski režim za ruske državljane, eh, dala je tudi zeleno luč Rusi za članstvo v STO. Analizirali smo različne načine eh, sodelovanja pri tem pa vedno upoštevali suverenost in teritorijalno integriteto Gruzije. Dosegli smo nekaj rezultatov. Deloma smo odprli eh, ruski trg za gruzijske proizvode, izboljšali smo povezave in eh, večje ljudi, ki potujejo iz ene v drugo državo. Oročili smo se, se tudi eh, za sodelovanje na olimpijskih igrah v Sočiju. Odločili smo se namreč, da ne bi smeli eh, mešati športa in politike. Ampak eh, Rusi so želeli izkoristiti olimpijske igre zato, da bi eh, se umešali v suverenost Gruzije. Še naprej izvajajo provokativno politiko, ustvarili so Eh, varnostno zono eh, dolgo 11 km v Abhaziji. Na področju gospodarstva smo dosegli eh, napredek, enako velja za stike med ljudmi, ampak drugot je dela še veliko. Augusta leta 2012 smo podpisali dogovor o prekinitvi ognja, ampak še vedno je tukaj veliko težav, eh, gradijo se eh, ograje eh, in to ima velike posledice za lokalno prebivalstvo. Ruska federacija bo verjetno še povečala pritisk nad Gruzijo. Zaradi velike mednarodne podpore se kljub prekinitvi ta nezagoniti proces spet nadaljuje s tem vpliva na vsakodnevno življenje lokalnega prebivalstva in uh, krši njihove temeljne in človekove pravice. V Abhaziji in tudi v drugih regijah uh, je veliko težav, v težavah je približno 200 lokalnih družin. Ruska federacija bo uh, povečala pritisk na Gruzijo vlada bo še vedno tesno sodelovala z Evropsko unijo in drugimi mednarodnimi partnerji ter eh, državami, ki se strinjajo z njeno politiko. Radi eh, bi, da se situacija ne poslabša. Politična podpora in izjave Evropskega parlamenta v resolucijah, ki govorijo o teh nezakonitih eh, postopkih, vse to je izjemno pomembno. Leto 2014 je leto pomembnih obletnic v eh, odnosih med Evropsko unijo in Gruzijo. Gruzija se je pred desetimi leti pridružila tem odnosom, eh, pred petimi leti je postala del vzhodnega partnerstva. Na koncu bi rada, na koncu eh, bi rada torej povedala, kaj želimo doseči do zasedanja na vrhu v Rigi. Dokončati želimo agendo v skladu s pridružitveno agendo. Okrepiti želimo uh, demokratične institucije in uh, ostati uh, model za uh, dobro delo v regiji. To želimo doseči do uh, jeseni. Želimo sodelovati v evropskih programih, v ustvarjalni Evropi, Erasmus, uh, obzorju 2020, obenem pa si prizadevati uh, za nove načine sodelovanja izvajati želimo določbe pridružitvenega sporazuma in to čim prej. Prizadevali si bomo za to, da izpolnimo pozitivna priporočila komisije glede vizumskega eh, režima za kratkoročna potovanja eh, naših državljanov in državljank. Izvajati želimo tudi reforme na področju prometa, energetike eh, in kulture. Pri, povečati želimo našo vlogo na področju mirnega reševanja sporov prizadevali si bomo tudi za finančno podporo strani EU eh, z izvajanjem različnih podpornih instrumentov. Vem, da lahko eh, s skupnim trudom to tudi naredimo. Hvala. Much, <clears throat> Najlepša hvala, gospa ministrica. Imamo vrsto vprašanj, ki jih bodo zastavili kolegi in kolegice upoštevati moramo tudi uro. Predlagam, da se omejite na dve minuti, ko zastavljate vprašanja. Najprej gospod Lisek, izvolite. Najlepša hvala, ker eh, nihče še ni govoril v polščini, bom to storil sam, da bom natančnejši. Eh, Najlepša hvala, gospa ministrica. Govornik se je ustavil. Me slišite, gospa ministrica? Najprej bi se vam rad zahvalil, gospa ministrica. Hvala za zavezanost vaše vlade, ki si resnično prizadeva za dobre, poglobljene odnose z Evropsko unijo. Hvala za vaša prizadevanja pri podpisu pridružitvenega sporozuma. Veste, da je Gruzija okrožena eh, z državami, ki imajo različne odnose z Evropsko unijo. Eh, ne bom govoril o notranji situaciji v Gruziji, o tem je bilo govora že večkrat. Ne, rad bi spregovoril o eh, prihodnosti vzhodnega partnerstva. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega. Kaj bi naj Evropska unija naredila da bi poleg Gruzije in Moldavije prepričala še druge države vzhodnega parstestva, da sledijo vam. Kaj naj naredimo v primeru Ukrajine, Azerbaj Azerbajdžana in uh, Armenije? Hvala, gospa Gomeš, dve minuti. Gospa ministrica, najprej bi se rada opravičila, ker sem zamudila, nisem slišala celotnega vodnega nagovora, tako da bom morda zastavila kakšno vprašanje, ki ste ga že obelodanili. Moram pa dejati, da sem bila zelo navdušena, ko sem v sklopu delegacije našega parlamenta obiskala vašo državo lani. Zanima me naslednje. Obiskali smo Južno Osetijo, kjer eh, Rusi gradijo ograje kaj se dogaja tam sedaj. A ste bili priča izboljšanju odnosov? Ta gradnja je namreč eh, v veliki meri vplivala na prebivalstvo v tej obmeni regiji. Pričakovali smo tudi spremembe zaradi spremembe eh, predsednika. Eh, a se je tukaj spremenilo? Prosim za vašo oceno. Hvala, gospod Salafranka. Eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V imenu Evropske ljudske stranke bi vas rad toplo pozdravil, gospa ministrica. Kot veste, je Evropski parlament v preteklosti v veliki meri podpiral prizadevanja vaše države glede povezovanja z Evropsko unijo. Sedaj imamo tudi datum za podpis pridružitvenega sporazuma. Govorili ste o nekaterih težavah vizavi odnosov z Rusijo. Govorim o vprašanju teritorijalne integritete, kar je ELS vključil tudi resolucijo, ki jo je sprejel uh, ob strani uh, vrha med Evropsko unijo in Rusijo. Kaj se bo zgodilo po olimpijskih igrah v Rusiji? Glede in, uh, teritorijalne integritete pa me zanima, če nam lahko podate kaj več informacij glede sodelovanja uh, med. Uh, posebni od poslancem iz vaše države in eh, namestnikom zunanjega ministra iz Rusije. Skrbi nas selektivno pravosodje v eh, vaši eh, državi. Nekdani eh, predsednik vlade je bil obsojen na zaporno kazen, imamo tudi primer eh, nekdanjega župana Tbilisija in to je zaskrbljujoče. Gre za vprašanje spoštovanja človekovih pravic in temeljnih pravic. Hvala, da ste se odeležili današnje seje, gospa ministrica. Zanima me, če bi nam lahko eh, podali več informacij glede sodelovanja z Armenijo, Azerbajdžanom in Turčijo, tremi zelo pomembnimi državami. Ali lahko potrdite eh, govorice, ki smo jih eh, zaznali v eh, medijih glede sestanka med vašim predsednikom in predsednikom Putinom? Hvala. No, Sedaj pa gospod von Balen. You, Hvala, gospod predsedujoči. Lepo je, da tukaj, tukaj vidimo ministrico, ki je bila tudi veleposlanica uh, v naši državi na nizozemskem. Govorili smo uh, z vami prvič, ko je Rusija udrla v vašo državo. Rusi poskušajo eh, razširiti uh, okupirano območje, korak za korakom. Kaj lahko naredimo kot Evropska unija, kot Zahodna Evropa, kot eh, ZDA naredimo? Trenutna vlada je tudi tekom volitev dejala, da želi premostiti to vrzel v odnosih eh, z Rusijo. Radi bi se usedli za mizo in se pogovorili, a so ti eh, pogovori že stekli kaj pa druge države vzhodnega partnerstva si prizadevajo za skupno stališče. V Ukrajini imamo namreč iste težave. Eh, so to iste težave v Gruziji, v Moldaviji eh, ali želi eh, Rusija nekakšen. nekakšno uh, cono med uh, Evropo in uh, lastno državo. Gospod Donžo, hvala gospod predsedoči, gospa ministrica. Hvala, da ste nas obiskali in hvala za vašo predstavitev. Ne bom se dotaknil eh, tem, ki se jih je dotaknil že gospod Salafranka. Selektivno pravosodje, selektivna pravica, eh, to so naši pomisleki. Imam dve vprašanje. Najprej odnosi z Rusijo. Bil sem opazovalec volitev v Gruziji. Tam je zmagala stranka Georgian Dream, gruzijske sanje. Veliko, velik del kampanje je bil namenjen Rusiji, odnosom eh, z Rusijo, eh, kaj lahko pridobi država zaradi teh odnosov z Rusijo. In prejšnja vlada je veliko energije vlagala prav v to. Sedaj pa smo ugotovili, da to pač ne bo šlo, da Rusi ne prinašajo zgolj uh, darov. Zdi se mi, da je tukaj veliko naivnosti. Politično uh, je to neuspeh. Uh, te obljube niso obrodile sadov. Gruzija bi lahko prispevala tudi k evropski vojaški misiji v centralni Afriki. Ali ste, to, eh, ali ste se za to že odločili, bi nam lahko kaj več povedali na temo te misije. Hvala, Sir Graham. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam pozdravljam zunanju ministrico. Vem, da je dobro izkušena na področju uh, zunanjih zadev. Čestitam njej in njeni vladi za napredek, ki so ga dosegli v Gruziji. Zanima pa me nekaj, o čemer eh, smo govorili s kolegi iz eh, odbora regi. Gle za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 pričakovala sem gospoda Broka, tako da sem želela odgovoriti v nemščini, ampak eh, preden sem prišla, sem, sem eh, z njim govorila po telefonu, vem, da eh, potuje v Berlin, žal mi je, da se danes nisma, nisva uspela srečati. Vseeno pa bom odgovorila na vaše vprašanje v nemščini. Upam, da eh, to ne bo težava. No, saj imamo kakšnega poslanca ali dva, ki govorita nemško gut. So, ähm, ähm, ich werde dann, ich, ich werde auf die einzelnen Fragen eingehen. Torej, dotaknila se bom posameznih vprašanj. Vseeno pa sem prejela nekatera vprašanja, ki se prekrivajo. Verjetno je tako lažje, če spregovorim o eh, posameznih temah eh, in na to ponudim več informacij na to temo glede odnosov eh, s sosednjimi državami, glede prihodnosti shodnega partnerstva, to je bilo eno od vprašanj. Kaj se bo zgodilo eh, z Ukrajino, z Armenijo, z Azerbajdžanom? Gruzija je bila pred petimi leti zelo vesela, da je postala članica vzhodnega partnerstva skupaj z drugimi državami. Takrat smo menili, da bomo eh, lahko po tej poti sodelovanja potovali skupaj, ampak nažalost sta ostali zgolj dve državi, ki bosta vredno avgusta podpisali ta pridružitveni sporazum. Izjemno ponosni smo, da smo mi ena od teh držav. Naredili bomo vse, da bomo ta cilj tudi dosegli. Glede ostalih držav pa menim, da je eh, pravica, ki jo ima vsaka država, da se odloči, po kateri poti bo stopala. To je njena suverena pravica. Mi Eh, bomo stopali po poti, ki smo se jo začrtali, ne moremo pa vplivati na odločitve drugih držav, eh, ki so se nam pridružili na tej poti ali pa ne. Države vzhodnega partnerstva so pokazale različne ambicije in različne interese in to zaradi različnih eh, argumentov, razlogov. Po armeni so bile eh, težave zaradi varnosti, eh, energetike, odvisnosti od Rusije. V Ukrajini pa imamo popolnoma drugačna vprašanja in drugačne ambicije. Ne glede na to, kaj se zgodi v Ukrajini, kaj se bo zgodilo v Ukrajini, eh, lahko najdemo neko pot naprej, v to sem pripričana. Morda v obliki dialoga, eh, v katerem bi razrešili vsa ta odprta vprašanja, ki jih obravnavamo v zvezi z Ukrajino. Glede Gruzije vlada ne bo spremenila svoje odločitve. Tega tveganja ni. Ni se treba bati, da bi državo sedaj usmerili v neko drugo smer. Odločili smo se, Gruzici in Gruzike nas podpirajo, podpirajo to politično odločitev in zato sem prepričana, da bomo avgusta res podpisali ta pridružitveni sporazum. v kontekstu podpisa pridružitvenega sporazuma bi rada dejala, da bo verjetno ruski pritisk še naprej potekal prav v tej smeri. Še naprej bodo gradili uh, ograje, zaščitene žico. Eh, s tem so zaenkrat prekinili zaradi olimpijskih iger v Sočiju, verjetno pa se bo vse skupaj nadaljevalo potem, ko bodo olimpijske igre končane. Skrbi me tudi širitev eh, varnostne cone za 11 km. O tem sem govorila že v vodoma. In po olimpijskih igrah bo vredno ostalo vse tako, kot je sedaj. Tega se bojim. Torej, ko Rusi pravijo, da bodo spet vzpostavili mejno območje in da ne bo iz varnostnega območja, se ni uresničilo. In sedaj smo pred tem spoznanjem, da je torej meja med Rusijo in Gruzijo bila preložena za 11 km na gruzinsko zemlje. To bo verjetno provokacija, ki jo bomo morali vzeti resno in tega se še prav posebno bojimo. In tukaj spet upamo na podporo mednarodnih organizacij in na podporo naših partnerjev, pa tudi na podporo Evropske unije, med drugim tudi na podporo Evropskega parlamenta. Barikade v Južni Osetiji, te seveda otežujejo življenje tam živečemu prebivalstvu. Čisto enostavne pravice, temeljne pravice teh ljudi se kršijo. Ljudje nimajo možnosti se prosto gibati, nimajo možnosti uporabljati svoje materinščine pri pouku v šolah in tudi nimajo možnosti uveljavljati socialne pravice ali zdravstvene storitve. Zato so družine, ki so prizadete zaradi tega, seveda ravno tiste, ki so najbolj, ki najbolj trpijo zaradi tega. Gospa Gomeš, sprašvali ste o tem, ali so odnosi še vedno tako eh, ohlajeni. Žal, s prebivalstvom na drugi strani nimamo prav intenzivnih kontaktov. Tistih nekaj, nekaj stikov, ki jih imamo, pa poskušamo negovati in poskušamo prebivalstvo pomagati. Na drugi strani okupacijske črte imamo različne socialne programe, imamo programe na zdravstvenem področju, da bi podprli prebivalstvo na drugi strani, če si tega želijo. To je naša strategija, da bi ljudi vključili v to, kar počnemo in bi pokazali, da smo jim pripravljeni pomagati in bi potem ta maja ne bila nekaj, kar sprejemamo, temveč je nekaj, kar je okupator vzpostavil proti tem ljudem. Um. Das, uh, format, das, uh... Potem pa še format prejšnjega ministerskega predsednika, torej mimo grede. Uh, vlada je ostala enaka, samo ministerski predsednik je drugačen. Torej ta format, ki je bil spostavljen s posebnim poslancem za rusko vprašanje, je veljaven in se srečuje z rusko stranjo vsake toliko časa in ta format je omogočil, da so sedaj kmetijski proizvodi iz Gruzije spet na na ruskem trgu. To je pa tudi že kar vse, kar smo v tem drugem formatu odnosov z Rusijo dosegli. Seveda je Ženeva najpomembnejši kraj rusko-gruzinskega dialoga in odnosov, vendar pa žal ta format v Ženevi ni pokazal napredka. In 26 krogov so razmere take, kot so bile na začetku leta 2008. Sedaj pa upamo, da bodo nove okoliščine, naprimer resnično upam, da bodo olimpijske igre v Sočju se uspešno zaključile in upamo, da bodo potem tudi zaradi tega pozitivnega dogodka v Rusiji morda imeli vpliv tudi na pogovora v, Genevi, v Ženevi. Poleg tega, gre še za nekaj v Ženevi, imamo nekaj novih igralcev, imamo novega predsedojočega OVSE, to je sedaj Švica. Kmalo bomo imeli novega posebnega odposlanca Evropske unije za našo regijo in morda bomo s temi novimi osebnostmi v Ženevi lahko lahko dosegli, kaj česar do sedaj nismo zmogli. Govora je bilo o potencijalnem sestanku brazilskega in ruskega predsednika. To je seveda nekaj, o čemer se zelo veliko razpravlja v Gruziji. novinar je ruskega predsednika na tiskovni konferenci vprašal, ali se je pripravljen sestati z gruzinskim predsednikom, ker je bil odgovor pozitiven. Je bila potem tema v Gruziji seveda takoj zelo aktualna in so vsi novinari začeli govoriti o tem, vendar pa priprav na takšno srečanje ni. Ostalo je samo pri tej eni repliki in tudi z naše strani nismo storili nobenega koraka v to smer, da bi organizirali sestanek na najvišji ravni med predsednikom obeh držav. 5. marca pa bo naslednji sestanek med Karasinom in našim predstavnikom. In kot smo slišali z ruske strani, bo potem seveda tudi pomembno, kaj bo dejal Karasin v teh pogovorih priprav torej ni, vendar pa tega tudi ne moramo izključiti. Vsaj pripravljenost smo pokazali, če bi lahko organizirali sestanek in če bi potem lahko pričakovali tudi konkretne rezultate takega sestanka, potem bi bili pripravljeni na tako srečanje. Sprašovali ste, ali je vlada naivna, ko misli, da bi s takim formatom in z drugimi sredstvi lahko izboljšali odnose z Rusijo. In ali niso taki poskusi obsojeni na propad. Veste kaj? Nedavno smo imeli sestanek odbora NATO Gruzija tukaj v Bruslju in veliko predstavnikov držav članic NATO se nam je izredno zahvalilo za to, da smo sprejeli konstruktivne ukrepe v smeri Rusije in da skušamo niževati pritisk v odnosih. Mislim, da je to dober predpogoj tudi za naše partnere in za Evropsko unijo, pa tudi za NATO, da ste o odnosih Rusija in Gruzija pogovarjamo v mirnejšem okolju in o zraču. Ko me pa sprašujete, kaj lahko EU stori, da bi prispevali k temu, da bi popustil pritisk, potem je po mojem mnenju potrebno jasno sporočilo. Namreč, da ne more nobena tretja država vplivati na odločitve Evropske unije ali na državo, ki želi postati članica Evropske unije. Mislim, da je to tisto jasno sporočilo, da torej integracija naše države ne more biti uverana zaradi imperialističnega razmišljanja kot običajno iz Moskve. To bi potem pomenilo, da bi se napetosti zmanjšale in bi Rusija uvidela, da je Grusija, Gruzija neodvisna od Rusije in se lahko sama odloča o svoji politični prihodnosti in bo šla v tej smeri, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Enako velja tudi za NATO. Jasno sporočilo v smeri Rusije, da Rusija nima veto pravice na sprejemanje odločitev v NATO, to lahko stabilizira razmere in lahko vsem tudi jasno pokaže, da nihče ne more ogroziti te prednostne naloge gruzinske zunanje politike. Ima grede. Mislim, da je tudi za ljudi na okupiranem ozemlju, na okupiranih področjih, se upravičujem. Das ist das Wetter in Georgien, nicht in Brüssel. Zaradi vremena v Gruziji, ne v Bruslu, sem prehlajena. Da, videli smo Sočijo, snega ni, pravi predsedoči. Chairman, I think the foreign minister needs a glass of... Mislim, da zunanja ministrica potrebuje uh, kozarec pelinke. That is a non-official suggestion, yes. Ja, to je neuradni predlog, glede pelinkovca. Uh, eh, ich möchte, um, auf die äh, Frage eingehen. Nein, odgovorim na vprašanje, kar se selektivnega pravosodja tiče. Omenili ste, da je bil župan Tiflisa aretiran. To ne drži. In da je nekdani ministerski predsednik Gruzije bil obsojen na petletno kazen. Naj povem, Samo to. Ta fraza selektivno pravosodje v Gruziji, ta faza selektivnega pravosodja je že minila. In mislim, da se je pokazalo sedaj, da je gruzinsko pravosodje postalo neodvisno, bolj neodvisno kot dajkoli. Seveda, še vedno ne menim, da je gruzinsko pravosodje sto odstotno neodvisno. In si ne pusti vplivati od kogarkoli. Voda no, pa, če to primerjamo s tem, kar smo imeli pred leti, potem je razlika precej očitna. Jasno je, da tudi v Gruziji nihče ni nad zakonom. Če izvamo sodni proces na podlagi dokazov, pregledno, potem ne smemo slišati za to kritike. in sicer v smeri selektivnega pravosodja. V čisto konkretnih primerjih je državno tešilstvo zagotovilo čisto konkretne dokaze in sodišče, ki je bolj nadvisno kot dajkoli, kot prej, torej to sodišče je sprejelo odločbo v tem določenem primeru, in to tako, ki ne bi bila mogoče še pred leti. V treh različnih primerih je bil tožnec obsojen in včasih bi lahko za te tri primere dobil še veliko več kot pet let, ker se je vse skupaj seštevalo. To je nova vlada sedaj ukinila in sedaj je torej dobil najvišjo kazen za tisto, kar je storil, ne pa 15-20 let, ko bi bilo mogoče, če bi pravosodje bilo takšno kot pred dvema, tremi leti. Kar se tiče župana Tiflisa, pa ni v zaporu, kot sem dejala. Preiskave tečejo. In mislim, da pred koncem preiskav ne smemo padati v stereotipe. Evropska unija, pa tudi OECD, opasuje sodne postopke v Gruziji. In zadnje poročilo OECD in Evropske unije je govora o tem, da je pravosodje postalo neodvisno v Gruziji, da so sodišča postala neodvisna in da so procesi pregledni. Mislim, da je to torej nekaj, kar je plod prejšnjih let. V preteklosti smo imeli zelo veliko aretiranih v Gruziji in veliko njih je bilo tudi pogojno obsojenih. To se sedaj ne dogaja več in tega se ljudje veselijo in na to so gruzinci tudi ponosni mimo grede. Kmalo bomo imeli lokalne volitve, tega spoh nisem omenila v svojem govoru in za lokalne volitve še tečejo priprave. Danes sem slišala, da bo 50-odstotni prak za zveritev županov v Gruziji, ne bomo vodili samo župana Tifisa, tudi v 12 drugih mestih bomo volili župane in tudi lokalne organe oblasti. To je tudi korak k demokraciji in pozorno sledimo priporočilom, ki smo jih dobili strani Evropske unije, ki smo jih dobili strani drugih strokovnjakov Evropske unije in mislim, da bomo z lokalnimi volitvami prestali še zadnji test demokracije junija in bo potem vprašanje, ali je demokracija ogrožena v Gruziji ali ne. Da, na to vprašanje ne bo več potrebno odgovarjati. Govorili ste o Armeniji, Azerbajdžanu in tudi Turčiji. Z vsemi tremi državami imamo zelo dobre odnose. Z Azerbajdžanom in Turčijo imamo bolj intenzivne odnose kot z Armenijo, seveda, ker imamo zelo veliko ekonomskih povezav in ker nas povezuje veliko energetsko-ekonomskih projektov. Vendar pa. Vsi sodelujemo in sodelovanje med vsemi državami regije je možno. Azerbajdžan in Turčija sta pomembna trgovinska partnerja za Gruzijo. Najnovejši projekt železniške linije Bakut-Pirisi, ki bo kmalo uresničen, pa je tudi še en primer regionalnega sodelovanja. Ja, ich glaube, das war's auch. Mislim, da je to tudi že kar vse. Hvala lepa. Mač. Hvala. Spomnim se, kaj je povedal bivši predsednik Makedonije, o Balkanu. Dal je spomin in noži so dolgi v tem območju zato ne smemo posploševati, kajti tudi sam smo v bistvu iz tega območja, ampak vseeno. Kakorkoli že, hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa kolegom za vse vprašanja. In seveda upamo, da bo vaša država še vedno ostala na poti evropske integracije. Hvala. Uh, Gospe in gospodje, lepo pozdravljam vsi. Prosili so me, da nadaljujemo z glasovanjem. Če se strinjate, bomo začeli čez par momentov. Prosim, da ste razmovejoči, kajti pravzaprav prvič vodim glasovanje na takšen način. Zato prosim, če ste potrpešljivi. No, ampak kakorkoli že najprej poročevalca prosim, če lahko predstavi to temo ali če imate morda kakšen komentar, prosim. Gospod Anžo, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ne, ne bi se daj na novo predstavljal tega besedila, bi se pa zahvalil koordinatorjem in pa poročevalcem vsencih iz drugih skupin. Skupaj smo dobro delali, hvala lepa vsem za to sodelovanje. Bi pa omenil dvoje, kot prvo. Imamo nekaj predlogov sprememb, kjer sem želel minus, torej negativno glasovanje, ne iz, zaradi vse vsebinskih razlik, ampak zato, ker oblikovno gledano to otežuje besedilo. Včasih je kakšna stvar odveč. Je pa res, da so številne točke bile vendarle dokaj ustrezne, kajti če govorimo o celostnem, celovitem pristopu, seveda lahko govorimo o vsem, to je že po definiciji jasno. Ampak je, ko pa začnemo govoriti o vsem, kar poprek, potem pa bi bilo besedilo razvodenelo glede na naše sporočilo. Pa še nekaj glede predloga spremembe 50. Gospa Komber je predložila ta predlog spremembe in sicer glede 16. odstavka. V tem odstavku sem zelo kritično, morda preveč kritično omenil usklajevanje pri načrtovanju zunanje politike med različnimi akteri. Gospa Komberg je pripravila ta predlog spremembe. Meni se zdi ta predlog sicer v redu, ampak to bi ogrozilo samo izvajanje. Ona govori o izvajanju, jaz pa o načrtovanju. Mislim, da se oba vidika dopolnjujeta. Moj predlog pa je, da ohranimo začetni odstavek, sicer nekoliko kritičen glede načrtovanja, ampak da je potem še v ustne predloge spremembe dodali še naslednje besedilo velik del besedila gospe Kromberg, tako da bi lahko to dodali še v ta moj odstavek in tako da lahko to eh, vključimo še v izvajanje in da je sporočilo bolj pozitivno. In tako bi na koncu v 16. odstavek še dodali tole v mogleščini. Po Policies on the Ground bi zapisali še, da upošteva to, da so EU delegacije prevzele itd. itd. Um, ehm, vse do dejavnosti uh, um, skupne zrane varnostne politike. Toliko, to, takšen bi bil ta ustni predlog spremembe in mislim, da bi ostali pri glavnem sporočilu tega predloga. Hvala lepa, gospa predsedujoča. V redu bomo prišli do predloga spremembe 50, si bomo zapomnili to do takrat in bomo takrat glasovali tako spremenjeno. Kolegice in kolegi, če se strinjate, bomo kar začeli s tem glasovanjem. Prvi odstavek, četrti predlog spomembe. Bomo glasovali, prosim, dvignite roke, kdo je za, matma štiri, kdo je proti, vzdržani, sprejeto, konec glasovanja. Amantma 5. glasujemo. Kdo je za ta peti predlog spremembe? Kdo je proti? Vzdržani? Mislim, da je sprejeto ali bomo preverili. V redu, bomo elektronsko preverili. Predlog spremembe 5. sprejeto, ja, res je. Potem šesti predlog spremembe. Bomo ponovno glasovali. Dvignite roke, kdo je za, pri šest. Proti. Hvala, vzdržani. Zavrnen. Kompromis ena. Kdo je za ta kompromis ena? Hvala. Proti? Vzdržani? Sprejet? Potem naprej. Predlog spremembe 7. Glasujemo. Dvignite roke. To je za. Proti? Vzdržani? Sprejet? Potem naprej osmi predlog spremembe. Kdo je za 8? Proti? Zdržani? Zavrnen. 9. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnen. predlog sem je 12, sem gospod Van Orden. Torej, morda bo tukaj pomenilo, da se kaj drugače odločite. Kdo je za 12? Hvala, gospod Tenok. Kdo je proti? Zdržani? Zavrnen. Kompromis 2. Kdo je za kompromis 2? Proti? zdržanje sprejeti. Potem kompromis 3 za proti zdržanje sprejeti. 19. predlog spremembe za proti zdržanje sprejeti. 20, 2 za, proti, zdržani, zavrnen. 21, oziroma, ja, 21, pravi. Kdo je za 21? Proti, zdržani, sprejeti. Potem 22. Kdo je za ta predlog spremenje 22? Kdo je proti? Vzdržanje sprejet. 23. Kdo je za? Proti? Vzdržanje zavrnen. Kompromis 4. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejet. 27, to je za 27, proti, vzdržani, sprejet. 28, kdo je za 28, proti, vzdržanje, zavrnem predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Stržanje? Mislim, da je sprejet, ampak bomo vseeno preverili elektronsko. 29. Preverjamo. Hvala, konec glasovanja. je sprejetja. Res je. Hvala. Kompromis pet. Kdo je za? Proti. Zdržane. Sprejet. Adma 34. Kdo je za? Proti. Zdržane. Sprejet. Ja, res je. 35 gre za proti stržani sprejet. 36 za proti stržani sprejet. 37 za proti stržani zavrnen. 38 to je za proti stržani vzdržani. Sprej, zavrnen, zavrnen. Kompromis šest, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis sedem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. 42. 2 je za, 42. Kdo je proti? Zdržani. Zavrnen. 46. Kdo je za? Proti. Oziroma, Torej gremo nazaj na 43. Na 40 ni bil sprejet, zato gremo sedaj na 43. Torej ni brez predmeta. Kdo je za 43? Proti. Stržanje bomo preverili tako, da bo res jasno. In prosim, če bolj dvignete roke. 43 bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom večine. Trinštirdeset, preverjamo. Trinštirdeset. Ste vsi glasovali? Vrede potem pa konec glasovanja. Poglejmo se še enkrat. Ne, zavrnen je bil. Zavrnen. Sedaj pa res 45. Ja, 45. Kdo je za? Proti? Zdržani. Mislim, da je isto večina, ampak bomo morali preveriti. 45 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Isto kot prej, zavrnen. 44. Kdo je za? Proti? Zdržanim. zavrnjen. 46. Kdo je za? Proti. Preverjamo. 46. V redu ste vsi glasovali še eden. Nekdo je pozabil glasovati. Sedaj pa v redu. V redu, konec glasovanja. Isto kot prej, zavrnjeno. 47. Kdo je za 47? Proti. Bomo preverili tudi to elektronsko. 47. Glasujemo ste vsi glasovali. Ja, redu konec glasovanja. Sprejeto. 48. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 49. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 50. Gospod Anžon? je prej predlagal ustni predlog spremembe in sicer še dodamo to, kar je predlagal gospod Kuenberg um, in se si strinjate s tem 50 torej v takšni spremenjeni obliki. Kdo je za? Kdo je? Kot je gospod predlagal um, gospodom Žon in v tej spremenjeni obliki, kdo je proti? Kdo je vzdržan? Oni to sprejeto potem 51. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 52. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnen. Ampak bomo vseeno preverili 52. Prosim, elektronsko preverjamo. ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnen. 53. Naslednje, kdo je za, kdo je proti, zdržani sprejeto. 54 za, proti, zdržani sprejet. 55 za, proti, zdržani sprejet zavrnem. Kompromis. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa gremo naprej. Na 59. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti, vzdržani, sprejeto zdržani, zavrnen, ampak vseeno se želim predpričati, elektronsko preverimo 60. Hvala lepa. Konec glasovanja. Zavrnjeno res je. 61, to je za. Proti. Zdržani. Sprejeti. 62. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnen. 63. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto, ampak bomo preverili raje. 63. Moramo glasovati o tem kajti 62 ni bil sprejet. Zato preverimo 63, tokrat prosim, če vsi pritisnete na gumb. Hvala. V redu, konec glasovanja je sprejeto, ampak nisem videla toliko rok, res moram reči, nisem videla. Potem 66. Kdo je za? Proti? vzdržanje zavrnem. 64. Za, proti, vzdržanje zavrnem. 65. Torej za, proti, vzdržanje zavrnem. 67. To je za, proti, vzdržanje zavrnem zadržanje. Bomo preverili 67. 67 preverjamo. Še nekdo? Ja, v redu, lahko končamo. 44, torej zavrnjeno. 68. Kdo je za? proti. Mislim, da je isto kot prej, ampak bomo preverili, kaj ti zelo tesno je. 68. Ja, konec glasovanja, isto izenačeno, torej zavrano. Sedaj pa 69, kdo je za, proti. Vzdržanje sprejeto. 70 za, proti, vzdržanje. Sinjeset bomo preverili elektronsko. Ja, konec glasovanja. Poglejmo si, ja, sprejeto. 71 za proti vzdržanje za vrnen 72 proti vzdržanje za vrnen 73 za proti vzdržanje za vrnen 74 za, proti, stršane, sprejet, 75, za, proti, stršane, zavrnen, 76, za, proti, stršane, sprejet, 77 je brez predmeta, kaj ti je. 53 je bil prezprejet. Zdaj pa 3, to je za, proti vzdržanje sprejet. 2, za, proti, moramo preveriti. 2, elektronsko preverjamo. Prosim. Hvala. Za en glas je sprejet. Sedaj pa gremo na mnenja. Deve mnenja. Tukaj imamo se zna glasovanja gospoda Donžona. Ne, ne moramo glasovati v svežnju, ker imamo druge mnenja znake. Torej, deve ena, kdo je za proti vzdržani sprejeto, odstavek dva, kdo je za proti vzdržani sprejeto, odstavek tri od deve, kdo je za, kdo je proti vzdržani sprejeto. bomo preverili. Torej, tri odeve. Konec glasovanja. Sprejeto. Ja. Ostavek štiri. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržavni zavrnjen, 5 za, proti, stržani, sprejet, sedaj pa odstavek 6, kdo je za, proti, stržani, sprejet, sprejet, odstavek 7, gre za proti vzdržanje sprejet 8, kdo je za. Proti vzdržanje sprejet 9, kdo je za. Proti vzdržanje sprejet 9, kdo je za zdržani sprejet. Kompromis 9. devet kompromis torej odbor fem kompromis devet glasujemo o kompromisu devet Barbara Fem, v redu, proti. Kako si drznete proti glasovati? Vzdržani. Sprejeta. Drugi so brez predmetni, kaj ti kompromisi bil sprejet. Sedaj pa še končno elektronsko glasovanje o tem predlogu poročila v tej obliki. Glasujemo. še dva. V redu ste pa res konec glasovanja. 23 za, en proti, pet vzdržanih, čestitke poročevalcu in hvala lepa. Okay. Okay, uh, dear colleagues. Kolegice in kolegi, moramo naprej pod njenim redom, kajti komaj da 15 minut imamo za naslednjo točko. In sicer sklenitev spremembe iz Dohe k kjotskemu protokolu, k okvirni konvenciji o zajednosti spremembi podnebja in skupnem izpolnjevanju obveznosti v okviru te spremembe. Gospod Terent je pročvalec zelenih. Nekdo je tudi pristojen za mnenje. Ali lahko kdo predstavi to poročilo, prosim? Kdo bo to storil? Hvala lepa. torej uvod, bo daljša različica tega, da rečem, ja, moram podpreti to poročilo odbora za okolje. Kajti to poročilo upošteva vsa naša vprašanja iz parlamenta in pa institucij glede podnebnih politik EU mislim, da je to to. Mi ni treba ničesar dodajati, se mi zdi. V redu, hvala lepa. Še kdo morda želi besedo pri tej točki? Gospod Havit je poročevalec v senci, socialisti in demokrati. No, tudi sam bom približno toliko časa govoril, torej tako kot kolega podpiram to priporočilo. In sedaj imamo javno razpravo v naši državi glede podnebnih sprememb. In sam sem iz države, ki veliko govorimo o tem ravno zaradi eh, zadnjih ujem, zato seveda bom podprl ta predlog. Mislim, da je pomembno, da ta odbor pripravi svoje mnenje, kajti okoljska diplomacija, kot je poročevalce omenil, je zelo pomemben del našega delovanja, kajti ravno nekatere države, Rusija, Kitajska in drugi, ki želimo, da pristopijo k sporazumu, so naši strateški partnerji za ratifikacijo kljodskega sporazuma je EU prevzela glavno vlogo pri podnebnih spremembah na globalni ravni. Mi smo naredili tisto, kar so države v razvoju želele glede tega podaljšanja obveznosti mislim, da če mi to podpremo, bomo potem lahko lažje dosegli zavezujoče cilje tudi za druge. In iz vseh teh razlogov podpiram ta priporočila in bomo v imenu naše skupine glasovali za. Hvala, gospod Watson. Ste želeli besedo? Drugi poročevalci pa ne želijo besede. Prosim, hvala lepa, gospa predsedujoča. Se strinjam s poročevalcem, namreč podnebna diplomacija mora postati ključen del zunanje politike Evropske unije. Zaveze iz sporozuma iz Dohe mora biti prednostna naloga, to mora biti omenjeno tudi na dvostranskih sporozumih. Sedaj mislim, da so svetovni torej znanstveniki že dorekli to, da je nevarnost dejansko tu in da so bili že, že um, doseženi določeni učinki tudi za dokoročne vremenske vzorce in mislim, da moramo podpreti to, kar je tukaj predlagano. Še kdo drug želi besedo? Ne. V redu, potem pa lahko končamo. Tretjega marca naj bi glasovali v Afetu, potem se bo poslalo to mnenje odboru za okolje. 6. bo ta glasoval, na plenarnem zasedanju pa bomo okvirno glasovali aprila. Ja, pa še nekaj. Komisija, ali je kdo tukaj? Želi kdo še kaj dodati? Ne. V redu, potem pa lahko končam s to točko. In bomo naredili odmor do 15 do 6. Takrat pa bomo imeli odbor skupaj za delegacijo za odnose s Švico in Norveško ter v skupnem parlamentarnem odboru EU Islandija in v skupnem parlamentarnem odboru Evropskega gospodarskega prostora govora bo o izvajanju referenduma v Švici. To bo sestanek brez navzočnosti javnosti. Hvala lepa in torej 10 minut odmora.